še eno obvestilo imam. Spremenili smo dnevni red nekoliko in sicer skladno s členom 142 poslovnika. Vse skupine so se s tem strinjale. Predlagam naslednjo spremembo. Jutri popovdne je predvidena razprava o tveganjih, ki jih prinaša jo razmire v Egiptu skladno s činom 122 poslovnika. Ta razprava se bo umaknila, če nihče tega ne nasprotuje, potem je sprememba dnevnega reda sprejeta. Potem pa je na slednja točka na dnevnem redu izjava.